Kolegi in kolegice, odpiram današnjo sejo. Začenjamo torej z današnjim sestankom. Najprej sprašujem, ali ima kdo kako pripombo na dnevni red. Gospa Lunaček. Ja, preden začnemo z glasovanjem, naj povem samo, da sem pozabila glasovalno kartico v plenarni dvorani, tako da prosim, če lahko štejete moje glasove. 8 je ura zjutraj, prosim. No, mislim, da eh, če greste zdaj v plenarno zasedanje po kartico, se boste vrnili prav do, ravno do konca glasovanja. ne bomo šteli, če bo šlo v pravo smer. Vem še za nekoga, ki je pozabil kartico v plenarni <laughs> dvorani, to sem jaz. <laughs> We have Leila and Ari. Laila in Arif Junis sta z nami, včeraj in danes sta v Strasburu in kot odbor za zonanje zadeve veste, da smo se ukvarjali z njunim primerom. Imenovana sta bila za kandidata za nagrado Saharova po letu 2014, kmalo potem, ko sto, sta bila zaprta. In uspelo nam je eh, jima zagotoviti eh, finančno pomoč za zdravljanje, tudi s pomočjo komisije in pa šarite. Zato, da, zato se zahvaljujem šarite in zlasti dr. Vito in eh, tudi komisiji za vse, kar so storili. Rešili ste, so njeni življenji in eh, zdaj lahko živite na nizozemskem, kjer je tudi njuna hči. In dobila sta tudi azil strani nizozemskih oblasti. Mislim, da je bilo to mogoče tudi po zaslugi zelo dolgotrajnih pogajanj z azerbajdžanskimi oblastmi, pozdravljenju v Brlinu, zdaj nista več v bolnišnici ona je zdrava, on ima še nekaj težav, ampak ob 9.45 se nam bosta pridružila ob koncu našega sestanka, eh, da ju pozdravimo in nekaj minut boste imela, da predstavite svoje poglede. Najlepša hvala. Zdaj pa Če dovolite, da končam stavek, istočasno bi se rad zahvalil tudi prijatelju Žraru, ki je vložil ogromno dela v to zadevo. Ni, ne vidimo pogosto, da se kdo stvari loti na tak način in brez njega vse skupaj gotovo ne bi bilo mogoče. Gospa Lunaček. Ja, predsedujoči, tudi sama bi se rada pridružila zahvalam. Zahvaljujem se vam za vse, kar ste storili, za to, da sta uh, oba prišla iz zapora in sta lahko danes z nami. Hvala pa tudi vsem drugim. Hvala. Zdaj pa gremo kar na glasovanje. gre za osnutek mnenja k predlogu uredbe in tako dalje. Poročevalec je gospod Sarjus Volski. Bi želeli kaj povedati? Pred izvršitvijo? Ne. Pozivamo se, da eh, z navdušenjem glasujete za, ker si Ukrajina to zasluži. Ah, for the amendments. Oh, he's again shuffled. Aha, spet imamo en predlog spremembe Schaffhauserja. Kakšno presenečenje. Torej, kdo podpira predloga sprememb 1 in 2? Kdo je proti? Se kdo zdrži? Zavrnjeno. In zdaj še glasovanje o celotnem mnenju. Kdo je za? Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Oziroma, glasujemo. Thing away. So that is great. So, um, it's, it's close it, please. Konec glasovanja. 4, 42 glasov za, 3 proti, 6 vzdržanih. 42 glasov za, torej. Zdaj pa nadaljujemo s tretjimi državi, katerih državljani morajo imeti vizume. Ponovno, Sarjus Volski? Ne? Ne? Gospod Mamikins je poročevalec. Gre za Gruzijo. Kdo je za predloga spremembe 1 in 2? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno? Zdaj pa še elektronsko glasovanje o celotnem mnenju. Glasujemo. Konec glasovanja. 43 glasov za, 5 proti, 3 vzdržani. Čestitke. Sedaj pa Kosovo. Gospod Epideus in Schaffhauser eh, sta dobila še nekaj podpore. Kdo je za predloge sprememb? To je proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Še elektronsko glasovanje o celotnem mnenju. Glasujemo. Konec glasovanja. 38 glasov za, 7 proti, 6 vzdržanih. Gospa Lunaček, čestitke za poročilo in prosili ste za besedo. Hvala predsedojoči in hvala vsem, da ste podprli mnenje. Prosila sem za besedo, ker kot veste, odbor Libe in Tanja Fejon kot pročevalka v odboru Libe eh, prosi, prosijo za preložitev glasovanja z eh, prihodnjega tedna na september in veseli me, da smo v odboru za zunanje zadeve zdaj naredili prvi korak za eh, sprostitev vizumskega režima za Kosovo. To je edina država, katere državljani, eh, edina država na Zahodnem Balkanu, katere državljani ne morejo svobodno potovati. To je sporočilo za vlado in za opozicijo. Eh, dvoje se mora še zgoditi na Kosovem za to, da bo tudi odbor Libe in plenarno zasedanje glasovalo, da bomo glasovali za. Uh, pa tudi v svetu je potrebno še pridobiti podporo. In sicer uh, meja med Kosovo in, uh, Kosovom in Črnogoro, ki je bila uh, opredeljena lani, mora biti potrjena v kosovskem parlamentu. Pozivam kosovski parlament naj to čimprej izvede, pa tudi kosovska vlada mora prikazati napredek v boju proti organiziranemu kriminalu. Uh, in to je torej Tisto, kar se mora še zgoditi, naš parlament je eh, zelo naklonjen napredku in si želi sprostiti vizumski režim za kosovske državljane, ampak zdaj je na strani Kosova, da opravi svoj del naloge in zagotovi, da bodo državljani lahko potovali brez vizumov. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa šesta točka strategija do Iraka po jedrskem sporazumu. Gospa Šake? Ne, gospod Havet. Gospa Šake je odgovorna v odboru INTE. Gospod Havet. Dobro jutro, najlepša hvala predsedejoči. Gre za eh, eno od najbolj zanimivih zadev, s katerimi sem imel pravko v tem parlamentu in vem, da poslanci in poslanke ter drugi, ki spremljajo naše delo, imajo zelo močna čustva glede Irana in več kolegov nas je šlo v Teheran na pobudo visoke predstavnice Mogherinijeve pred sprejemom jedrskega sporazuma. Sami smo želeli prispevati k izgradnji zaupanja, ki naj bi prispevalo k vzpostavitvi političnega sporazuma. In zdaj kot parlament poskušamo tudi odigrati svojo vlogo pri vzpostavitvi boljših odnosov z Iranom v korist vseh. Tesno sem sodeloval z vsemi vami, eh, z gospod Braus, posebno delovno skupino za Iran, z gospod Mogherini ter njenimi službami in eh, tekom zadnjih eh, tedna, odkar sem bil imenovan za pročevalca, sem trdo delal na tem, ta vikend se vračam v Iran po tej prvi izmenjavi mnen in upam, da bo to poročilo eh, podprlo napredek, ki je bil dosežen eh, v skupini, ki jo vodi gospa Mogherini in v Evropski uniji nasplošno in da bo v eh, prihodnjih mesecih tudi prispevalo k napredku. Vem, da obstaja precej kritik na račun Irana v našem parlamentu in eh, spoštujem vsa ta mnenja. Gre za zelo iskreno poročilo, poskušam eh, vzpostaviti neko stališče, ki bo deležno konsenza v tem parlamentu in ki bo tudi omogočilo, da se proces konstruktivno nadaljuje. Razumem. Eh, da eh, so želje različne, ampak v prvem delu poskušamo predeliti, kakšen odnos želimo in kakšni procesi so potrebni za to, da ta odnos vzpostavimo in prosim, da to podrobno preberete. Ne pravimo, da, bo, da se bodo odnosi hitro normalizirani, kajti po dolgem obdobju izolacije bo potrebno tudi dolgo obdobje izgradnje zaupanja z eh, zelo zahtevno diplomacijo na obeh straneh in z visoko ravnjo vzajemnega zaupanja. Potrebna je iskrenost, potrebne so, potrebne so realistične ocene. Ugotoviti moramo, kje so skupni interesi, ti nedvomno obstajajo, moramo pa tudi razumeti, kje obstajajo razlike in najti moramo način, kako te razlike izraziti, ne da bi to ustavilo splošni napredek. Seveda pa ne moramo zanikati močnih čustev, ki obstajajo tako na naši kot na njihovi strani. E, zato sem e, zapisal, da potrebujemo postopen napredek na vrsti področji, kjer se lahko strinjamo, hkrati pa moramo izraziti tudi spoštovanje do razlik tam, kjer se ne strinjamo. In upam, da uh, je to ustrezan odraz večinskega mnenja v uh, našem odboru in tudi v parlamentu. V poročilu pravim, da moramo podpreti novo infrastrukturo, ki jo je spostavila komisija v okviru službe za zunanje delovanje. Ponovno eh, podpiramo odprtje delegacije Evropske unije v Teheranu. Eh, o tem smo že večkrat glasovali v različnih poročilih v parlamentu, že dolgo se zauzimamo za to in to ponovno izražamo tudi v tem poročilu. Podpiramo parlamentarno sodelovanje, ki bi nedvomno moralo obstajati med Iranom in Evropskim parlamentom. Predsednik delegacije v Teheran je podal predlog iranskim eh, kolegom v tem smislu, da je potrebno spostaviti medparlamentarni dialog eh, o boju proti terorizmu, kjer imamo močne skupne interese na obeh straneh in kjer lahko eh, se pogovarjamo o skupnih pristopih. Skratka, ta ponudba je na mizi in to je tu ponovno zapisano kot eden od korakov za vzpostavitev medparlamentarnih odnosov. Eh, posebej obravnavam vprašanje človekovih pravic in lahko povem, da sem aktiven član odbora za človekove pravice in sem nekdani koordinator eh, v tem odboru za mojo skupino, preden sem postal koordinator tu. In nihče ne more trditi česa druga, kot da sem uh, strasten zagovornik človekovih pravic. Ampak nočem pa zapisati poročila, ki uh, bo pomenilo, da se bomo mi dobro počutili, pa ne bomo storili ničesar za človekove pravice v Iranu. Nočemo spodkopavati dela borcev za človekove pravice v Iranu, zato sem se z iranskimi sogovorniki veliko pogovarjal o tem, kako stvari zapisati, kako zagotoviti, da bomo lahko prispevali k izboljšanju razmer v Iranu. In eh, ponižno vam predlagam, da razmislite o tem, eh, da so moji predlogi taki, da bi to lahko res dosegli. Eh, Eh, osredotočam se na omejeno število področji, kjer mislim, da bi lahko dosegli napredek. Eh, sprožen je že bil političen dialog o človekovih pravicah, kar pozdravljamo. Eh, osredotočam se na uporabo smrtne kazni in zahtevam moratorij zlasti, kar zadeva usmrtitve mladoletnikov. Iran je podpisnik konvencije o pravicah otrok in uh, mora spoštovati svoje zaveze. To so tista področja, kjer realistično lahko dosežemo napredek. Drugo področje, na katerega se osredotočam, pa je vprašanje boja proti uh, drogam. 80 odstotkov usmrtitev je izvedenih zaradi obsodb, uh, zaradi trgovanja oziroma posedovanja drog. Eh, pogovoril sem se z njihovo agencijo za droge, eh, vedo, da njihova politika ne deluje, želijo sodelovanje, želijo pogovore in obstaja že osnutek zakona, ki je v parlamentu, ki bo zmanjšal število smrtitev zaradi drog in če sodelujemo z Iranom o, o, pri njihovi politiki boja proti drogam, če podpremo to pobudo, ki je pravzaprav nastala v Iranu samem. Uh, da bi zmanjšali uporabo smrtne kazni zaradi drog, eh, potem bomo lahko bistveno prispevali k zmanjšanju uporabe k smrtne kazni v Iranu. Gre za dve konkretni eh, zadevi, kjer si lahko obetamo pozitivne rezultate in računam na vašo podporo, da se osredotočimo na to, kar zadeva trgovanje in gospodarstvo. Uh, imamo stališče odbora za trgovino, Eh, besedilo, ki eh, je pred vami, je skladno s pogovori v odboru za trgovino. Eh, podpiramo proces za pridobitev članstva v STO za Iran. Tisti, ki tega ne poznate, morda mislite, da je to nek zelo radikalen korak, ampak namen članstva STU je, da uh, gre za proces, ki je dolg in ki vsebuje vrsto različnih korakov, ampak vsi ti umestni koraki uh, uh, imajo opravka z vzpostavitvijo trgov, zagotavljanjem preglednosti, uh, zagotavljanja zaupanja za investitorje in vse to so stvari, ki so v gospodarskem interesu Evropske unije. Tako da sem prepričan, da bomo uh, s takim pristopom tudi okrepili zaupanje med Evropsko unijo in Iranom. Poleg tega pa, pa bomo na ta način reševali tudi druge vprašanja, ki bi jih želeli obravnavati. Eh, govorim tudi o bančnih sankcijah ZDA, ki so slabe za evropsko gospodarstvo. 15 držav članic, eh, njihova eh, ministrstvo za gospodarstvo so poslale gospodarske delegacije v Teheran, odkar je bil podpisan sporazum. Vse naše države želijo izboljšati gospodarske odnose z Iranom, naša podjetja si tega želijo, ampak precejšna ovira za to so ekstrateritorijalne sankcije ZDA. Eh, John Kerry se je pridružil gospe Mogherini in zunanjim ministrom eh, Evropske unije eh, v izjavi proti temu, ampak mislim, da moramo ustrajati pri tem tudi v poročilu. In še zadnja točka glede gospodarstva, govorim tako o kakovosti kot o količini naložb in zelo. Z, Zanimivo, dogodki so sledili eh, podpisu sporazuma, merili so kakovost naložb in eh, tu predlagam, da to izpostavimo, kar zadeva Iran. Potem pa je tu še razdelek o sodelovanju z Evropsko unijo v vrsti sektorjev. Ne bom vsega našteval v tej predstavitvi, ampak eh, pri tem poročilu ne gre za to, da bi drugače napisali sporazum. Eh, Eh, morda bi v Washingtonu kdo to želel, nekateri sporozuma niso podpirali od začetka, tudi v Teheranu bi verjetno kdo želel sporozum, ki bi bil drugačen, ampak to so manjšinski interesi in v Evropskem parlamentu eh, je tudi zgolj manjšina morda taka, ki taka stališča podpira. Tako da v poročilu eh, nimam, ni in analize sporazuma po točkah, ampak govorim o energetiki, o obnovljivi energiji, govorim o varnosti civilne eh, jedrske energije, govorim o sodelovanju pri eh, vprašanju beguncev na področju tehnologije, govorim o naložbah v šolstvo, o izmenjavah med ljudmi. Skratka, vrsta področji je, kjer lahko v korist navadnih državljanov eh, Eh, okrepimo sodelovanje za Evropsko unijo. In tu imamo celoten načrt in vse to je skladno s pogajanji med visoko predstavnico in eh, iranskim zunanjim ministrstvom. In to je zapisano tudi v zadnjem sporočilu. Zadnje delo poročila pa obravnava našo vlogo in ne skrivam tega, da je glavna motivacija, zakaj sem se lotil tega dela, ta, da če lahko spostavimo konstruktivne odnose z Iranom, lahko eh, bistveno prispevamo k reševanju regionalnih konfliktov v Libiji, v Siriji in eh, vse druge nestabilnosti, ki so prisotne v regiji. In to je drugače, kot eh, če rečemo, da Eh, je vse krivda Irana in eh, morda lahko kdo to trdi, ampak to ne bo. Ampak to ne bo prispevalo k reševanju problemov. Če uspemo sesti za isto mizo z Iranom, mislim, da lahko dosežemo napredek pri regionalnih eh, konfliktih. Eh, gospod Bender in eh, morda še kdo drug je, Izrael, je podpornik Izraela. Eh, vsi bi morali biti eh, Eh, podporniki Izraela, sam podpiram rešitev dveh držav. Eh, to je stališče tudi moje poslanske skupine in to poročilo je zapisano zelo previdno eh, in govori o miru in varnosti vseh držav na Bližnem vzhodu brez izjeme. To je to, kar je zapisano v besedilu In uh, izpostavljam, da ima Iran močno židovsko skupnost in da bi ta skupnost morala se povezovati z drugimi v regiji v interesu miru in stabilnosti. Uh, torej, zelo previden sem v teme besedilu in vsi tisti, ki ste negotovi glede odnosov z uh, Izraelom oziroma Palestino, prosim, da to pozorno preberete v mojem poročilu. Uh, no, um, malo sem bil omejen zaradi. Uh, obsega eh, dokumenta, ampak eh, vložil bom tudi še predloge sprememb, ampak zagotovil sem, da eh, so vsi tisti ključni elementi vključeni, to sem vam zdaj tudi predstavil in ne dvomim, da eh, imate nekateri. Eh, Zelo močna stališča, pripravljen sem konstruktivno sodelovati z vami uh, v uh, interesu uh, Irana in Evropske unije in to bom počel seveda tudi ta vikend na naslednjem obisku. Najlepša hvala. Hvala. Iran bo morda postal naš največji zaveznik, glede na to, kar smo slišali. Gospod Preda ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil kolegi Havitu za predstavitev in za njegovo predanost temu vprašanju. Vprašanje naše strategije do Irana po jedrskem sporazumu je seveda pomembno. Razumem gospodarske razloge, trgovinske razloge, ki jih je Richard ravno kar omenil geopolitična motivacija je tudi pomembna, ko govorimo o sodelovanju s to državo. Osebno mislim, da vendarle moramo biti precej previdni, sploh glede na strasten pristop našega kolege. Ko smo pred enim letom na plenarnem zasedanju govorili o jedrskem sporazumu, smo že govorili, da bo potrebna eh, reforma tudi glede politike človekovih pravic in eno leto, odkar smo o tem govorili. Zdaj leto kasneje eh, pa ugotavljamo, da so se pravzaprav razmere poslabšale. Število usmrtitev je najvišje v zadnjih 27 letih, tudi položaj žensk se je poslabšal, število obsodb se je povečalo, uh, verske manjšine so zatirane, take so razmere. Torej. In uh, veseli me, da je uh, Richard izpostavil, da je nekdani koordinator v odboru za človekove pravice, kaj ti tisto, kar želim izpostaviti. Uh, bo terjalo precej tovrstnega dela. Ampak to, kar je zapisano v petem odstavku, je pomembno. Tu namreč ne gre samo za razhajajoča se mnenja. Naše stališče do smrtne kazni je v središču eh, vrednot, ki jih zagovarjamo in temu je potrebno tudi tako reči. Tu ne gre zgolj za neko razhajanje mnen. Potem v sedmem odstavku je zapisano, da Eh, bi razmislili o uh, eh, spustitvi vizumskega razuma, uh, eh, režima za nekatere skupine oseb, ampak vendarle predpogoj za to mora biti spoštovanje človekovih pravic. Sam sem prepričan, da ne smemo uh, se pustiti zaslepiti zgolj zaradi sprijetja jedrskega sporazuma. Uh, in uh, ustrajati moramo pri svojih zahtevah po konkretnih izboljšavah uh, na področju človekovih pravic. In uh, tu bi želel, da v besedilu nekako dosežemo drugačno ravnovesje, kar zadeva vprašanje pravic. To je tisto, kar sem želel izpostaviti in v tem smislu bom uložil tudi več predlogov sprememb. Uh, in, uh, Eh, želel bi, da socialisti govorite tudi uh, o Saudski Arabiji. Uh, eh, Saudska Arabija je uh, zelo prijateljska, kar zadeva Iran. Uh, tu obstaja nek, neka simpatija do uh, iranskih šitov in to morda ni najbolj na mestu oziroma je lahko problematično. No, mislim, da bomo morali malo pohiteti, ob devetih prihaja gospa Mogherini. In še približno deset govornikov imamo na seznamu. Gospod Lic ima besedo. Čisto na kratko, izpostavil bi, kakšne so razmere in hvala Richardu, da je omenil smrtno kazen. Tisoč ljudi je bilo s tem soočenih v lanskem letu. Na to se moramo osredotočiti in dobili smo veliko pozivov Irancev iz Nemčije in drugih držav, pa tudi iz medijev eh, v zvezi s temi. Na to se moramo res osredotočiti. Hvala, gospod Tenok. Gospa Fortiga. Najlepša hvala. Dve vprašanji bi izpostavila, najprej kar zadeva usmrtitve. Tu ne gre samo za število usmrtitev, ampak za samo dinamiko pod tako imenovanim zmernim režimom v Iranu se je število usmrtitev dejansko povečalo in to je resna težava, eh, po mojem mnenju. In pa drugič, eh, ko gre za regionalno varnost, eh, in tu imam konkretno vprašanje, po vašem mnenju, kakšna bi lahko bila vloga Irana pri podpori Asadovemu režimu? Eh, oziroma kako bi lahko Iran prispeval k reševanju sirske krize. In pa drugič, kakšna bi lahko bila vloga v boju proti terorizmu. Kakšen je njihov pristop do organizacij, kot je Hamas? Oziroma, ali uh, v Iranu obstaja neka volja, da bi bili naši zavezniki v boju proti terorizmu? Hvala. Hvala, gospa Šake. Hvala, predsedujoči. Hvala Richardu za eh, predano delo. Obžalujem, da se eh, pozno odzivamo na jedrski sporozum, ampak bolje pozno kot nikoli. V odboru INTA sem se ukvarjala s trgovinskimi vidiki, tako da se zdaj ne bomo osredotočila na to, ampak ključno je, da mi kot parlament odigramo svojo vlogo eh, pri. Eh, okviru za sodelovanje z Iranom, ne smemo pa biti naivni. Trenutni sistem v državi, vključno z razliko med eh, reformisti in eh, eh, konzervativci, je problematičen. Ni svobodnih velitev, obstaja visoka raven korupcije. Eh, kolegi so že omenjali podporo terorizmu in Asadovemu režimu, ki še naprej bombardira svoje ljudi. Trikrat smo obiskali Iran, tudi s tem odborom in vem, da je tudi tam postalo zelo jasno, kako uh, globoke so vse te težave. Uh, in po drugi strani, kako ključno je, da se osredotočimo na človeški kapital. To je največji kapital te države. Gre za izobraženo prebivalstvo, ki je pripravljeno se ponovno povezati s svetom. Ampak ljudje so tisti, ki plačujejo ceno za pomankanje svoboščin. Govorimo o številnih usmrtitvah, moramo pa izpostaviti tudi pravice žensk, eh, pomankanje svobode tiska in svobodo izražanja. Pojavljajo se tudi resne okoljske težave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 Sporazum iz julija in ostranitev sankcij je Iran eh, spravil iz režima sankcij. Eh, s tem se je pokazala tudi konstruktivna vloga, ki jo Iran lahko odigra na Bližnjem vzhodu in pa v mednarodnem gospodarstvu. Iran namreč lahko veliko prispeva k rasti. Z tega vidika je sodelovanje Irana pri eh, reševanju konfliktov v regiji nekaj kar eh, mi nadzorujemo in to je pozitivno. Vendar pa obstajajo različne struje v regiji, ki izkoriščajo situacijo eh, za to, da ustvarjajo verske vojne in podobno. In to je težavno obdobje za iransko ljudstvo. Dobro je, da napredujemo pri oblikovanju konstruktivnega dialoga. In poleg tega tudi krepimo vzajemno zaupanje. Mislim, da je to dialog, s katerim želimo nadaljevati v parlamentu. Želimo si konstruktivnih odnosov z Iranom. Gospodu Havitu čestitam za dobro upravljeno delo. Mislim, da je to poročilo zelo uravnoteženo. Omenja tudi številne izzive, ki jih imamo v zvezi z Iranom. Želim pa poudariti tudi to, da da niso dovolj povdarjene človekove pravice manjšin, žensk eh, in drugih skupin. V parlamentu imamo zdaj bolj konstruktivno osnovo, na kateri lahko delamo in mislim, da bi zato morali izraziti mnenje, ne da bi se mešali v notranje zadeve Irana. Morali pa bi poskrbeti, da zagotovimo spoštovanje pravic. in sicer na osnovi mednarodnih načel. E, mislim pa, da je to pozitivno poročilo, ki ga podpiramo. Gut, ich einmal... Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalil pročevalcu gospodu Havetu za osnutek. E, kot smo že govorili, vsebuje številne različne pomembne vidike ampak eh, v imenu svoje skupine bom seveda vložil tudi predloge sprememb. Jaz si želim predvsem eh, tesnejšega eh, sodelovanja s Teheranom pri varstvu okolja in okoljski tehnologiji. Tu lahko v vzajemno korist dosežemo marsikaj eh, in eh, o okoljskih težavah v državi je bilo v zadnjem času veliko govora. Eh, V tem kontekstu me seveda zanima tudi energetska politika, eh, ki jo mora eh, Iran na novo zasnovati. Kar zadeva varnost, pa moramo eh, govoriti o odprtih vprašanjih, Eh, tudi o človekovih pravicah. In tu moram izpostaviti, da v Iranu oziroma v njihovih odnosih do nas vendarle opažamo bistvene spremembe. Eh, najprej so, uh, vedno, so načeloma povsem zavračali kakršnokoli uh, omembo človekovih pravic, zdaj pa lahko svobodno govorimo o tem in to odpr odpiranje moramo izkoristiti uh, In eh, mislim, da lahko na tem področju dosežemo še vrsto stvari, če eh, zelo konkretno govorimo o odprtih vprašanjih. Se, eh, veselim se sodelovanja s kolegi in sem prepričan, da bomo pripravili zgovorno in jasno poročilo. Hvala. Mr. Chairman. E, będę mówił po polsku. E, Hvala, govoril bom polsko. Tako bom lahko bolj natančen. Zagotoviti moramo, da dosežemo ravnoteže v islamskem svetu. Šiti so v manjšini. In če se bo izkazalo, da bo Iran vsega, Eh, sodeloval pri naših prizadevanjih, potem se lahko zgodi, da eh, se bodo temu zoprstavili suniti in to lahko vodi tudi v poslabšanje situacije v Siriji, lahko to prispeva k pacu Asada in na tisoče kristijanov bo potem moralo pobegniti v Evropo. Zagotoviti moramo, da bomo spoštovali manjšine, vključno s šiiti v muslimanskem svetu. Euh, Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospodu Havitu. Mislim, da je poročilo dobro. Ta pristop je dober in sicer gre za postopni pristop, ki vodi naše odnose z Iranom. Eh, ni pa to eh, nek eh, pristop hitrih premikov iz črnega v belo, potrebujemo neko normalno partnerstvo. E, to je pomembna država v regiji, e, vendar pa Iran še vedno ni e, normalen partner in da bomo to dosegli, je treba iti prek določenih faz. Prvi pogoj je, da Iran izpolni v celoti svoj jedrski načrt, to podarja tudi gospa Mogherinijeva in tukaj moramo ustrajati pri eh, pogojih. Potem eh, moramo biti pozorni tudi na uh, oboroževanje regije oziroma militarizacijo, o tem govori 20. člen. Ne smemo uh, ošibiti stališča do uh, tega področja v Iranu. Um, tukaj imamo oziroma v Iranu izvajajo tudi balistični program in to povzroča številne negotovosti v regiji. Potem pa odnos do Sirije. Eh, sam sem zato, da Iran sodeluje pri pogovorih, da razpravlja eh, o Siriji, vendar pa do zdaj iranska udeležba v mednarodnih krogih na tem področju ni prinesla rezultatov. Imamo neko delovno skupino, ampak uh, Eh, Iran tukaj ni igral konstruktivne vloge. Zato moramo eh, na tem področju biti sicer odprti, ampak tudi previdni. Uh, uh, Hvala. Tudi sam pozdravljam prispevek Richarda in pa njegovo delo pri tem poročilu. Mislim, da je to poročilo zelo pomembno. Iran je pomembna država in zagotoviti moramo, da bo eh, naš odnos z Iranom zdrav. Mene še posebej eh, zanima uh, tema, ki jo je izpostavil tudi Richard, namreč, da mora celotna regija čutiti pozitivne učinke uh, tega odnosa. Tukaj imamo v mislih tudi Sirijo, to ima velike globalne učinke, Iran lahko tukaj odigra pozitivno vlogo. Uh, In zagotoviti moramo, da bomo um, vzpostavili take pogoje, da bo Iran lahko odigral pozitivno vlogo. Uh, vemo, da je na Bližnjem vzhodu veliko uh, uh, sektaškega nasilja. Iran tudi tu uh, lahko pomaga, če bo to nasilje še naprej naraščalo. Potem uh, se bomo vsi morali soočati posledicami. Kar se tiče človekovih pravic, pa povsem podpiram to, kar je Richard že v preteklosti naredil na tem področju in prav tako pri tem poročilu. Pozdravljam njegov pristop, moramo pa zagotoviti, da bo ta pristop dosleden, tako da se ne bomo znašli v situaciji, ko nam bodo očitali dvojna merila. Potrebujemo torej celovit eh, in dosleden pristop. Pozdravljam tudi sodelovanje na številnih področjih. Mislim, da bomo prek tega sodelovanja lahko vzpostavili močne odnose. Eh, imeli bomo še priložnost eh, vlagati predloge sprememb, to priložnost bomo tudi izkoristili. Hvala. Uh, hvala. Zahvaljujem se poročevalcu za odlično besedilo o Iranu. Rad bi izrazil svojo hvaležnost gospodu Predi za to, ker res podpira človekove pravice v regiji. Mi se strinjamo, da so človekove pravice univerzalne. Eh, zato bi pričakoval, da v vseh regijah, tudi v sosednjih regijah, naprimer v Srednji Aziji, podpira te človekove pravice, tako goreče kot v Iranu. Ehm, mi bomo vložili predlog spremembe. V zvezi s stalno delegacijo Evropske unije v Iranu, mislim, da je skrajni čas, da jo vzpostavimo. E, take delegacije še nimamo in mislim, da bi morali o njej razmisliti. Hvala. Thank you. Gospod Sarjus Volski, no, eno tehnično pripombo imam. Eh, takrat, ko imamo premalo časa, mislim, da porič, poročevalec ne bi smel preveč tega časa porabiti, eh, drugi govorci ga pa potem nimajo. No, poročilo ni uravnoteženo. Eh, tukaj gre za neko nečisto pravo vrsto zunanje politike. Evropska unija ne bi smela mm, izpred oči izgubljati človekovih pravic, vladavine prava. Mislim, da ni Evropska unija edina odgovorna za eh, pogajanja, recipročnost je tukaj temelj diplomacije in Evropska unija bi eh, morala se zavedati, da Iran še vedno ostaja teokratska država, ki je ne, zaščiti, ne ščiti človekovih pravic in ki eh, tudi financira določene oborožene skupine. Tukaj se tudi ne upoštevajo kršitve eh, volilne zakonodaje. Eh, Svet varuhov je prepovedal udeležbo na volitvah več kot 60 odstotkov kandidatom poročilo tudi eh, ne upošteva dobro eh, dejstva, da eh, so težave pri smrtni kazni. Ogromno jih je bilo izvedenih v zadnjih letih, več kot prej in Iran je še naprej edina država na svetu, ki izvaja smrtno kazen tudi nad mladoletnimi. Evropska unija se noče vmešavati v V notranje zadeve želi pa si sodelovanja eh, na podlagi mednarodnih načel in standardov. Eh, tukaj citiram, eh, človekove pravice so del tega. Leta 2015 je posebni poročevalec EU za Iran rekel in citiram, celotna situacija na področju človekovih pravic v Iranu je grozljiva. Poročilo tudi podpira pridružitev Irana svetovni trgovinski organizaciji. E, nič pa ni govora o revolucionarni gardi in o, o vplivu, ki jo ima oblast nad iransko industrijo. Potem e, v poročilu spodbuja Evropsko unijo k dobri veri in sodelovanju z Iranom. E, Iran pa poziva k uničevanju, k uničenju Izraela in pa uh, izvaja represijo nad lastnimi ljudmi že zadnjih nekaj desetletij. Hvala.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 Javne usmrtitve so tudi postale zelo priljubljene, kaj ti eh, te usmrtitve potem lahko ljudje eh, spremljajo oddaleč. Poročevalcu želim jasno povedati, da njegovo poročilo ni uravnoteženo. Vložil bom eh, nekaj predlogov sprememb zato, da bo postalo bolj uravnoteženo. Iran lahko postane faktor stabilizacije v regiji to moramo priznati. No, um, e, borci za človekove pravice imajo še čas, kaj ti rok za vlaganje predlogov sprememb je do 14. julija obenih. Ja, najlepša hvala Richardu Howitu za osnutek. Tukaj sem. Hvala za osnutek. Mislim, da je vsekakor prav, da poskušamo izkoristiti ves potencial sodelovanja in da na njo pozarjamo. In tu mislim, da si ustrezno predstavil vse vidike. Izredno podpiram točko v zvezi z odprtjem delegacije Evropske unije, ampak ne bom ponavljal tega, kar so že povedali drugi kolegi, kar zadeva splošno ravnovesje. To me malo spominja na poročilo, ki sem ga pred približno 15 leti sam pripravil na isto temo, kajti takrat smo imeli podobno situacijo. Eh, Katami je bil reformist, ki je prišel na oblast, eh, obstaja tudi predvsej reformističen parlament. Eh, sestava je bila zelo naklonjena reformam in res je nekako obstajalo. Eh, neko vzdušje, ki je bilo dokaj naklonjeno spremembam. No, eh, vemo, kaj se je zgodilo, ti kandidati potem v naslednjem mandatu niso bili več izvoljeni, eh, nekateri, ki niso mogli ponovno kandidirati, so vladovno stavkali in tako dalje. Tako da je res potrebno uh, izpostaviti razlike med formalnimi in neformalnimi strukturami v državi. Formalno gledano imajo predsednika in parlament, ampak v ozadju obstajajo potem še tisti, ki eh, imajo dejansko vse niti v rokah in na to moramo opozoriti. To velja tudi za gospodarstvo. Eh, struktura bonjatov, to so eh, verske fundacije, ki eh, imajo v rokah velik del gospodarstva. In na tem področju so oni tisti, ki sprejemajo odločitve. To seveda ni skladno z pravili STO, kar se tam dogaja. In tudi to so stvari, o katerih se moramo pogovarjati z Iranom. Tako da mislim, da bi morali tudi na to opozoriti. Tu nekelam. Hvala. Strinjam se eh, s pristopom kolege Prede in pa gospe Šakejeve. Eh, cenim tudi pristop eh, Richarda, ki izraža veliko upanje, eh, dobro voljo. Mislim pa, da v tem trenutku moramo stati hladnokrvni. Eh, ne smemo se prepustiti dogajanju. Iran ni normalni partner, je nekdo rekel in mislim, da moramo iz tega izhajati. Režim se namreč ni spremenil in to je dejstvo. Samo prejšnji mesec je State Department v ZDA v poročilo o globalnem terorizmu uvrstil Iran eh, na prvo mesto pri financiranju terorizma. Mislim, da bi glavni pristop eh, moral biti. Eh, ta, da so človekove pravice in pa spoštovanje jedrskega sporazuma predpogoj za eh, sodelovanje. To mora biti preizkušnja za eh, nadaljevanje sodelovanja. Zaenkrat eh, poteze Irana niso verodostojne. Peti odstavek je bil omenjen. Ravno danes bomo Eh, strogo obsodili Bahrein eh, zaradi smrtne kazni. In če želimo dvojne standarde eh, strani EU, potem preberemo lahko samo peti odstavek. Tukaj piše, da ima ta Iran in EU drugačen pogled na smrtno kazen. To je propaganda totalitarnega režima. Namreč eh, pravijo, da je eh, določene ljudi treba kaznovati s smrtno kaznijo. Potem imamo tudi delovno skupino za eh, financiranje, ki se tudi ukvarja z Iranom. Predloge sprememb bomo vložili in veselim se, da bomo nadaljevali s plodnim sodelovanjem, kot smo ga imeli do zdaj. Hvala. Če še sam smem podati pripombo, kot predstavnik ELS, kjer sem pričevalec v senci, najprej naj povem, da moramo narediti vse z naše evropske strani, da bo verodostojno eh, oziroma vredno, da sporozum, ki je bil sprijet, bo tudi veljav. Eh, nikakor ne smemo razmisliti o tem, da uh, bi prišlo tu do kakšnih moten. In zato so potrebni tudi nadaljni ukrepi za izgradno zaupanja, hkrati pa moramo zagotoviti tudi ustrezen nadzor. Istočasno pa je prav in nekdo je to omenil, da kar zadeva reševanje sirske krize, Eh, in eh, kar zadeva eh, reševanje vojnih razmer v regiji, da je potrebno Iran vključiti. Vse vojskovanje, ki poteka na Bližnjem vzhodu in vsi posledični begunski tokovi, vse to je mogoče rešiti samo, če bo Iran odigral konstruktivno vlogo enako seveda velja tudi za Saudsko Arabijo in um, tiste na drugi strani. E, vse to um, je predpogoj, da bodo stvari delovale, sicer bodo posledice hude tudi za nas. E, ko sam e, razmišljam o stališčih Irana in e, o iranski razpravi, mislim, da ne bomo izpadli pozitivno, če bomo preveč hiteli. Pokazati moramo konstruktivno odprtost, ampak biti pri tem tudi dostojanstveni, sicer eh, utegne kdo stvari narobe razumeti. Ko vidim nemškega gospodarskega ministra in ne samo njega, ampak tudi druge, ki so že Eh, tri dni po sporazumu odgalopirali tja, eh, kjer poteka pravo tekmovanje, potem ne vem, če si je kdo s tem naredil pravo uslugo. Ampak to vsak sam zase najbolje ve. Eh, poleg tega ugotavljamo, da je to država, ki je razdeljena na dva dela. Verski del, torej tu govorimo o političnem sistemu, verski del je trmast kot vedno. Z izvolitvijo predsednika Ruanje in nekaterih drugih je na državni strani eh, nastopila večja odprtost in to se kaže tudi zato, ker država nujno potrebuje sodelovanje s svojim državljanstvom. Če sistem eh, ne bo imel podpore državljanstva, eh, ne bo mogel državljano ne bo mogel izkoristiti eh, mlade izobražene populacije, da bi dosegel stabilizacijo. Poleg tega je potrebno izpostaviti, da je s tem nastala neka priložnost, ki upam, da jo bomo izkoristili. Eh, to je priložnost, da tam ne bo zgrajena jedrska bomba in eh, v teh okoliščinah je to mogoče. V sporazumu pa je tudi, da če se na jedrskem področju ne bodo držali pravil, lahko takoj ponovno vedemo sankcije. In bojim se, da če to ne bi bilo tako zapisano, bi eh, bili hitro zopet v skušnjavi. Tako da moramo eh, poštevati, kaj vse je na voljo. Eh, in temu ustreza tudi delovati postopoma, kot je bilo izpostavljeno. Predvsem želimo delovati v smislu pozitivnega razvoja regije in parlament, ki eh, je prišel na položaj po volji ljudi, ki so zelo pripravljeni za reforme, eh, No, tu mislim, da so bili rezultati volitev uh, zelo pozitivni, zlasti v Teheranu. To daje veliko upanja, kaj ti vemo, da tam ne more kandidirati kar kdorkoli, ker teokratski del tu posega v kandidat. Vse kandidate uh, naprej preverijo, ali so primerni in marsikoga, ki preveč napredno razmišlja, uh, Eh, niti ne spustijo do kandidatur. To je seveda druga plat. Torej, tu so plusi in minusi in to moramo upoštevati. Richard, veseli me, da eh, razvijamo tudi odnose med eh, parlamenti, ampak nima smisla, da kot parlament hodimo tja, bili smo tam. Eh, Sprejeli smo eh, dogovor, eh, poslali smo jim vabilo za obisk že pred volitvami in upam, da bo, bomo eh, novo vabilo zdaj poslali novemu parlamentu, to lahko omeniš tudi na svojem obisku, eh, da nas obiščajo v Bruslu. Eh, kajti, če bomo vedno znova mi hodili tja, nas lahko na rube razumejo. Tako da moramo tu ustrajati pri pravem vrstnem redu. Hvala.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 bi se moralo ukvarjati predvsem z varnostnimi eh, skrbmi Izraela. Ključnega pomena je, da Iran eh, ni več vir antisemitske propagande. Zagotoviti moramo tudi, da vsako poročilo, ki zadeva varnost regije, jasno pove, da mora Iran eh, delovati v dobri veri. Naše poročilo mora biti v zvezi s tem zelo jasno. Eh, na te stvari ne smemo samo namigovati, ampak jih moramo eksplicitno zapisati. Nobenega razloga ni, da bi bili v zvezi s tem tiho. Pa ne samo v zvezi s tem, ampak tudi z drugimi zadevami, naprimer širitvijo ISIS-a. Iran bi tukaj lahko bil proti utež. Vendar pa obstajajo tudi problemi. Naši prijatelji bi se lahko znašli v nevarnosti in zagotoviti eh, moramo, da lahko te probleme preprečimo. Bobu je treba reči Bob. Glede smrtne kazni je treba spoštovati zakonodajo. Moramo pa upoštevati, da imajo tudi v ZDA smrtno kazen, pa ZDA zaradi tega ne kritiziramo, vsaj ne na enak način. Zato se moramo osredotočiti na tiste stvari, ki so grožna za človeško življenje in to je tudi vloga Hezbolaha in pa vloga Irana eh, v odnosu do Izraela. pa še nekaj. Obžalovanja vredno je, da se je iranska vloga v sirski vojni povečala, ampak eh, k tej eh, dolgi vojni smo prispevali tudi mi in Rusija. Um, še poročevalec. No, eh, jasno ste povedali svoje mnenje o Izraelu in to. Eh, smo slišali. Kolegi predi bi eh, eh, povedal, da se zavedam potencijala za probleme, to sem si zelo dobro ogledal. Govorimo o novi regionalni strukturi varnosti. Upoštevamo tudi legitimne skrbi Irana na tem področju, potem skrbi drugih in na ta način, s to novo regionalno varnostno strukturo, bi se lahko tem problemom izognili. Moramo si prizadevati za deeskalacijo med Rijadom in Iranom. Vsi se zavedamo eh, posledic sektaštva in naša vloga v parlamentu je, da k temu ne prispevamo, ampak da ta problem zmanjšujemo. Eh, to besedilo je napisano v tem duhu ne gre za besedilo proti Saudski Arabiji, eh, kot tudi ni poročilo proti Iranu. To je poročilo za mir in za napredek in zato prosim, da razmislite o tem. Eh, ne bom gospe Fojtiga eh, razlagal o vlogi Irana v drugih konfliktih, vse skupaj ni tako preprosto. Ne sedi nekdo v Teheranu in izdaja ukaze moramo razumeti, koliko vpliva imajo. V Libanonu, na primer, bi lahko eh, veliko prispevali k političnemu preboju, pa to še ni bilo doseženo. Potem eh, Iran ima lahko vlogo tudi v boju proti Dajšu in eh, v reševanju konflikta v Siriji. Mislim, da moramo o vseh teh temah še govoriti. No, še nekaj za gospod Šake. Imeli so volitve. Eh, vsi so rekli, da so bile te volitve dovolj kakovostne. E, oprostite, ker nisem govoril v mikrofon, rad gledam ljudi v oči, ko se pogovarjam z njimi. No, kakovost volitev. E, datum ni bil najbolj primeren in zaradi tega je prišlo do. E, določenih korakov nazaj. Ne gre pa za to, da se ponovno napiše ta sporazum, ampak gre za vzpostavljanje odnosov med EU in Iranom. Ne eh, gledamo na ta eh, sporazum, jedrski sporazum, samo eh, v tistem času, ko je bil podpisan, ampak gre za dolgoročni program in tudi poročilo je napisano v tem dolgoročnem duhu. Nekdo je omenjal reformiste proti konzervativcem veliko je tudi pragmatizma in to moramo tudi razumeti. E, pozdravljam e, tudi številne trditve drugih. Gospod Carij Zvolski e, je rekel, da gre tukaj samo za določene iluzije. Mislim, da to ni res. Moramo biti realistični, ampak jaz mislim, da gre tukaj za dejansko priložnost. Gospod Kelam je tudi rekel, da bi morali eh, Iranci izpolniti eh, predpogoje za sodelovanje in to je jedrski sporozum in pa človekove pravice. Sam se s tem ne strinjam. E, mi potrebujemo razpravo. Pogledali bomo tudi vse predloge sprememb, ki bodo vloženi in uh, o tem potem tudi še razpravljali. July, Julija je rok za predloge sprememb. Zdaj pa smo pri sedmi točki. Ja Danes imamo možnost za izmenjavo mnen ob 20-letnici pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov. Mislim, da je to pomembna obletnica, ki nas opominja, kako pomembno je to vprašanje. In 164 držav je ratificiralo to pogodbo. Mislim, da je bila zadnja, ki je to storila Angola in v 85 državah eh, potekajo inšpekcije, obstajajo tudi temu primerne inštitucije, ampak eh, vedeti moramo seveda tudi, kaj počne Severna Koreja in kljub toliko podpisnicam, ima ta pogodba še vedno vrzeli, vsi se je ne držijo in eh, zato lahko zaidemo v težave. To, eh, težave imamo tako s testiranjem, kot tudi z neširjenjem jedrskega orožja in tu smo v precej težkem položaju. Ravno kar smo zaključili razpravo o Iranu, eh, Frederika hvala, da si eh, sodelovala pri dosegu tamkajšnjega sporazuma. Upam, da se ga bo spoštovalo. Eh, ampak mislim, da tudi širše gledano je to zahtevna naloga in eh, mislim, da lahko izkoristimo to priložnost, da se spomnimo na to in da postanemo politično še bolj dejavni, kot smo bili doslej. Zato me veseli, da je danes z nami ne samo Eh, visoka predstavnica oziroma uh, podpredsednica komisije, ampak tudi gospod Zerbo, ki um, je predstavnik organizacije pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov. Hvala obema, da sta z nami. Uh, do 5 do 10 imamo čas, potem mora visoka predstavnica na plenarno zasedanje. Tako da bomo najprej dali besedo njej, potem gospodu Serbu potem pa bomo imeli še kratko izmenjavo. Federika, izvoli. Najlepša hvala. Naj povem, da sem zelo vesela, da sem danes z vami. Z vami in tudi z gospodom Zerbojem, s katerim smo bila pred nekaj tedni na Dunaju, kjer smo proslavili 20. obletnico pogodbe CTBT. V naslednjih 20 letih verjetno še dlje bomo vsi skupaj delali na tem področju. Želimo si, da bi ta pogodba čim bolje delovala, da bi tudi organizacija čim bolje delovala. Na začetku bi se vam rada zahvalila, gospod predsednik, ker ste organizirali ta sestanek. Mislim, da je zelo pomembno, da opravimo to razpravo v AFET-u. Uloga parlamenta je ključnega pomena pri delu, ki nas še čaka, k temu se bom vrnila čez nekaj trenutkov. Zelo pomembno je torej, da imamo danes to priložnost za izmenjavo mnen. Najlepša hvala tudi prijatelju Lasini. V teh letih je delal v organizaciji pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov na zelo intenziven način. Moram reči, da sva zelo dobro sodelovala. Preden sem bila na tej funkciji, je organizacija že delovala, ko je on prevzel mesto sekretarja, se je organizacija še nadalje razvijala. 20 let je minilo od podpisa te pogodbe. Kot ste povedali, jedrski poskusi niso popolnoma prepovedani, jih je pa bistveno manj kot pred 20 leti. Mednarodna skupnost se zauzema za to, da bi jih prepovedali v celoti. Imamo torej skupno podlago za nadaljne ukrepe, to predstavlja pogodba CTBT. Organizacija CTBT je učinkovita, je sicer začasna, ampak dejansko deluje na globalni ravni in lahko stori vse tisto, kar posamične države ne morejo storiti v organizaciji zbirajo in analizirajo podatke, pri čemer sodelujo tudi z znanstveniki pri razvoju sistema, ki bo bolj agresiven in bo znal obravnavati podatke iz različnih držav. Mreža je dokončana skoraj da že v celoti, 85 odstotkov jo je že izpeljano. Hvala lepa še enkrat kolegi Lasinu za odlično upravljeno delo. Naj podarim tudi, kako pomembno je mednarodno tehnično sodelovanje. Strokovnjaki iz držav sodelujejo v tej organizaciji. Izraelci, Iranci, Rusi, Američani skupaj delajo na tem skupnem projektu. Države članice imajo koristi od dela, ki ga upravljamo, bodi si preko sodelovanja v različnih tehničnih organih, ki preverjajo zadeve ali pa z možnostjo dostopanja do strokovnega znanja. Države članice igrajo pomembno vlogo pri tem delu. Evropska unija je in bo še naprej ključna, če lahko rečem, pri podpiranju tega dela in tudi organizacije. Vseh 28 držav članic je ratificiralo to pogodbo. Redno opravljamo outreach, se pogovarjamo z državami, iz priloge dve, to so države, ki še niso ratificirale ali podpisale te pogodbe. To počnemo skupaj v sodelovanju z vsemi 28 državami, zagotavljamo tudi precejšna finančna sredstva tej organizaciji, več kot 18,5 milijonov evrov. Ponujamo pa tudi tehnično strokovno znanje, tako v sistemu za spremljanje, kot tudi na ravni sekretarjata. Omenila sem že outreach, da stopamo v stik z državami iz priloge 2. To je pomembno, če želimo, da bi pogodba postala univerzalna in da bi stopila v veljavo. še posebej delamo na teh državah na usklajen način z ostalimi partnericami v CTBT-ju. Ukvarjamo se predvsem z varnostnimi vprašanji, ukvarjamo se z regionalnimi vprašanji. Pred nekaj minutami ste se pogovarjali o enem izmed teh regionalnih vprašanj. Podarjamo varnost, pa tudi koristi, ki jih CTBT in organizacija prinašata državljanom. Pomembno je, da je CTBT tudi povsem pregleden dokument in ga je moč preverjati. Rada bi res povdarila predvsem delo, ki ga upravljamo pri državah iz priloge 2. Parlamenti imajo ključno vlogo pri tem. Sama sem bila članica nacionalnega parlamenta, takrat sem se s kolegom tudi prvič srečala. Vem, da je sodelovanje z člani nacionalnih parlamentov ključnega pomena v tem oziru ratifikacija in podpis sta na vse zadnje v rokah parlamentov, vsaj v demokratičnih državah, zato prosim, da sodelujete s kolegi v nacionalnih parlamentih ali drugih medparlamentarnih forumih. To je zelo pomembno, če želimo oblikovati prave temelje in doseči soglasje za napredek. Seveda je od Evropskega parlamenta odvisno, kako se bo lotil tega vprašanja, parlament bo sam začrtal smer, kako to doseči, lahko pripravite resolucijo, lahko mrežite z drugimi parlamenti na medparlamentarnih sestankih, lahko poskrbite za usklajevanje ali pa spodbujate posamezne člane Evropskega parlamenta, da se povežejo z nacionalnimi poslanci, zlasti v državah iz priloge 2. Tudi organizacija za CTBT je pripravljena in bo še pripravljena podpirati delo Evropskega parlamenta. Mislim, da imamo verodostojnost, imamo finančna sredstva, pa tudi zmogljivosti, pa tudi raznolikost, tako da lahko resnično dosežemo raznolike akterje posod po svetu. Imamo tudi zmogljivost, da sodelujemo z nevladnimi organizacijami, civilno družbo, tudi z mrežami poslancev, naprimer poslanci za ki se zauzemajo za boj proti širjenju jedrskega orožja, predstavljajo eno tako mrežo. Še zadnja točka, regionalna razsežnost. Tu pa vstopamo na področje, ki je morda nekoliko bolj zanimivo z geopolitičnega vidika. Osebno sem močno prepričana v to, da simultana ratifikacija strani nekaterih držav lahko ponudi zanimivo podlago za nadaljni razvoj napredek v ključnih regijah. Simultana ratifikacija strani Indije in Pakistana bi bila zelo dober znak, ki presega zgolj vprašanje jedrskih poskusov ali pa če Egipt in Izrael sočasno podpišete to pogodbo. To bi prav tako bilo zelo dobro za izgradnjo zaupanja in vzpostavitev varnosti v regiji, oblikovanje območja, kjer velja prepoved jedrskih poskusov, je morda prvi korak v oblikovanju območja za prepoved uporabe jedrskega orožja. Ponovno tu gre za ciklus oziroma za vprašanje kokoši in jajca. Lahko čakamo, da se pomiri regionalna situacija in potem nekaj storimo s tem v zvezi ali pa obratno, lahko najprej storimo kakšen korak in upamo, da se bo regionalno stanje pomirilo. Mislim pa, da je zagotovo to območje, kjer lahko vsi nekaj pridobimo, tudi v najtežjih in najbolj kompleksnih regijah. S tem bom zaključila in besedo predala kolegi Lasinu, ki bo predstavil bolj podrobno vse skupaj, mislim, da je tudi bolj kompetenten za to, da predstavi delovanje organizacije, svoje vsakodnevno delo. Hvala lepa vam, hvala lepa tudi njemu. Hvala, da ste nam ponudili priložnost, da proslavimo to 20. obletnico, tudi tako, da se pogovarjamo o vsebini. Hvala lepa. Na začetku septembra imamo IPC z nacionalnimi parlamenti, toliko o nacionalnih razsežnosti. To vprašanje lahko omenimo tudi v razpravah z nacionalnimi parlamenti. Doktor Zerbo, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, hvala lepa. Gospa Mogherini, najlepša hvala. Dragi cenjeni poslanci in poslanke, hvala lepa, da me danes gostite, da vam lahko predstavim pogodbo o celoviti prepovedi jedrskih poskusov, da vam predstavim trenutno stanje. Hvala lepa tudi kolegici, dobri prijateljici Mogherinijevi. Mi dva sva se spoznala, ko sva bila oba poslanca. Ona se je pridružila tudi skupini eminentnih oseb, ki sem jo oblikoval pred tremi leti. Gospa Mogherini se mi zdi je pokazala odlične voditeljske zmogljivosti. To tematiko je spravila na najvišjo možno raven. S tem se tudi ohranja relevantnost te tematike. Dejstvo pa je, da ni veliko ljudi, ki, govori, o, ki bi govorili o tej pogodbi CTBT. Evropa bi morala o tem govoriti, zato ker predstavlja 40 odstotkov proračunskih sredstev te organizacije. Skupaj smo oblikovali mednarodni sistem za spremljanje. Počasi zaključujemo tudi sistem preverjanja, zahvaljujoč pomoči ki jo nudi Evropska unija. Tako da je pravzaprav naša odgovornost, da vas kot deležnike obveščamo o tem, kaj smo dosegli, kaj smo storili z vašo finančno in politično podporo, da vam predstavimo tudi možnosti za nadaljni napredek skupaj z vami, da bi zagotovili mednarodni mir in stabilnost. Zelo vesel sem, da sem prej prisluhnil tudi vaši razpravi o Iranu. Prišel sem malo prej v dvorano. Zanimivo mi je bilo slišati, drage poslanke in poslanci, kako pristopate k vprašanju Irana, kakšni so vaši nadaljni nameni na tem področju. Zgolj nekaj bi rad povedal. Gospa Mogherini je aktivno zagovarjala to, da bi to pogodbo vključili tudi v sporazum z Iranom. Izpustili smo to priložnost, se mi zdi, sam vodim to organizacijo, morda bo kdo rekel, da sem pristranski, glede na to, da vedno govorim o celoviti prepovedi jedrskih poskusov. Vendar, ko je govor o izvajanju to vrstnih pogodb, je zelo pomembno, da imamo vzpostavljeno medsebojno zaupanje. Če bi Iran podpisal to pogodbo, bi bilo to dobro. Dolgoročno gledano je jasno, da bomo morali sodelovati z Iranom in nobenega razloga ni, zakaj Iran te pogodbe ne bi podpisal. Iran je pokazal dobro voljo, pripravljenost, eh, s premijem Zarifom sem se srečal, je dostojanstven človek, dober človek, pogovarjala smo se o pristopu korak za korakom do tega vprašanja. Pri izvajanju sporazuma z Iranom ima Evropska unija skupaj z vami, cenjeni poslanci in poslanke, priložnost, da postopoma uvede tudi koncept tega, da bi CTBT bil del izvajanja sporazuma, o katerem smo se dogovorili pred nekaj meseci. Želimo si, da bi se Iran nazaj vključil v mednarodne forume. Potem Sirija. Tudi Sirija je izgubljena priložnost. Res je, da Siriji ni treba podpisati te pogodbe, zato da bi pogodba začela veljati, vseeno pa bi bil to dober ukrep izgradnje zaupanja. Tudi če bi se Sirija pridružila naprimer konvencijo o prepovedi kemičnega orožja, bi predsednik Assad to vsaj spoštoval. Če bi še podpisali to pogodbo, bi bilo to odlično. Ampak zaradi teh dveh izgubljenih priložnosti se obračamo na vas, poslanke in poslanci. Prevzemite vodilno vlogo, tako kot jo je prevzela gospa Mogherini, da bi v teh osmih prostalih državah dosegli korak naprej Predsednik Obama je zelo jasno povedal, da je leta 2009 imel namen, da bi CTBT spravil v senat za ratifikacijo, vendar nima ustrezne podpore. To je pač problem včasih pri demokraciji. Predsednik nekaj želi, nima pa zadostne podpore v parlamentu in v tem primeru ne more storiti prav veliko. Takšno je torej trenutno stanje. Veliko dela vas še čaka, tudi vas poslance, kot je rekla gospa Mogherini, tudi predsednik odmora je to ravno kar izpostavil kako bi lahko to temo vključili v razprave. Podpisi in ratifikacija sta namreč v rokah kolegov iz teh osmih držav. Mislim, da bi se morali pogovoriti z njimi, zato vas pozivamo, da nam pomagate. Ne morete vlagati 40 odstotkov sredstev v nekaj, v kar ne verjamete in česar potem ne podpirate aktivno. 20 let je minilo, upam, da nam ne bo treba čakati še 20 let. Pred dvema tednoma, pred desetimi dnevi sem se srečal s številnimi voditelji, tudi z premijem Netanjahujem, sem se pogovarjal o CTBT-ju. Imela sva zanimivo razpravo, mislim, da je trajala 40 minut. Dovolj dolgo sva se pogovarjala, da sva preletela regionalna vprašanja. Ogledala sva si tudi to, kaj skuša Izrael doseči na mednarodni ravni. Premijer Netanjahu, kot veste, bo kmalo odpotoval v Afriko, obiskal bo ne samo vzhodno Afriko, temveč tudi zahodno Afriko. Ena od zadev, o kateri smo se pogovarjala, je bila tudi, kako lahko pridobimo podporo v državah v razvoju za Izrael. Rekel sem, da potrebujejo zgolj nekoliko več fleksibilnosti pri CTBT-ju, kajti nimajo kaj izgubiti. Veliko lahko pridobijo. Lahko pridobijo pri naklonjenosti, lahko pridobijo tudi pri podpori izraelskega delovanja na mednarodni ravni. S tem bomo morda pomagali k razrešitvi palestinskega vprašanja. Kolikor vem, boste danes pozvali k oblikovanju dveh držav. Regionalno gledano lahko dosežemo veliko, lahko pa se zadev lotimo tudi na mednarodni ravni in s tem rešili določene zadeve tudi na regionalni ravni. In pogodba CTVC lahko pri tem pomaga. Z vašim denarjem smo dosegli veliko, skoraj da smo že zaključili sistem za spremljanje in sistem za preverjanje. Državni sekretar Ker je rekel, da je to eden od največjih dosežkov sodobnega sveta, tudi za voljo vas in zahvaljujoč vam. Ta sistem bomo dali na voljo mednarodni skupnosti. Problem pa je za izvajanjem. V Severni Koreji se ta pogodba ne bo izvajala, ne bo se mogla izvajati, ker je Severna Koreja problematična. Sam sem frustriran, kajti kadarkoli imamo opravka s Severno Korejo, se ne omenja naprimer te pogodbe, moratori na jedrske poskuse, je morda prvi korak k temu, da se rešijo težave na Korejskem polotoku. Če pa si pogledate nekatere resolucije, tudi v Varnostnem svetu Združenih narodov 2270, naprimer, sploh ne omenjajo pogodbo celoviti prepovedi jedrskih poskusov, kadarkoli govora o testiranju na Korejskem polotoku. Mislim, da bi lahko skupaj delali na tem Še posebej se mi zdi, da bi evropejci lahko konstruktivno pritisnili, da bi ljudje resno jemali ta vprašanja. Vi prispevate 40 odstotkov proračuna naše organizacije, to morate tudi potem ustrezno utemeliti in poskrbeti za to, da bodo ljudje jemali ta vprašanja čim bolj resno, ko se postopoma pomikamo k izvajanju in začetku veljavnosti te pogodbe, k čemu se postopoma pomikamo že 20 let mislim, da bi bilo pošteno, da vam sedaj dopustim, da zastavite vprašanja. Gospa Mogherini je že povedala, kaj se dogaja s podpisovanjem in ratifikacijo. V vsakem primeru pa potrebujemo vašo podporo za to, da bo ta pogodba začela veljati. Hvala, da me danes gostite. Hvala lepa. vsem državljan države, ki gosti CTBT na Dunaju, sem tudi državljan države, ki rada proslavlja obletnice, ne glede na to, za katero obletnico gre. Jedrski poskusi zastrupljajo okolje, zastrupljajo politično ozračje, širijo nezaupanje, izolacijo in strah, vlade porabijo ogromne količine denarja za testiranje tega obsežnega arsenala, tudi za proizvodnjo tega arsenala, vendar moramo razmisliti o tem, zakaj je bil sploh oblikovan ta dokument. Tisti, ki je kdaj potoval na Hirošimo ali Nagasaki, se ni vrnil nazaj isti človek. Mi smo tisti, ki bi morali poskrbeti za osveščanje o teh vprašanjih. Nismo pa edini. To je sicer pomembno vprašanje, ampak tudi strokovno, tehnično znanje komisije smo uporabili za zaščito naprimer pred naravnimi nesrečami. Ko je prišlo do uničenja Fukushime, je mednarodni sistem za spremljanje japonski vladi pomagal, da je izdala opozorila. Pomembno pa je spostaviti tudi to, da se spremljajo tudi minimalne spremembe v zemljski skorji. Naprimer, če se napoveduje potres ali še slabše, če se napoveduje tsunami. Vsaka država, ki nasprotuje podpisu ali ratifikaciji te pogodbe, enostavno ne nosi odgovornosti, ki ji pripada kot članici mednarodne skupnosti. Zato bi skromno predlagal, da bi bilo morda smiselno praviti razpravo o tej tematiki na plenarnem zasedanju in sicer ob 20. obletnici. Če iz nobenega drugega razloga za to, da pokažemo, da odločno podpiramo delo na CTBT-ju. Gospod predsednik govori brez mikrofona, zato ga tolmači ne slišimo. Übersetzung ist immer Se opravičujem, vedno slišimo tolmačenje, tolmačenje nekoliko kasneje, tako da nisem slišal, da ste me poklicali. Imam samo eno kratko vprašanje. Kako bi trgovinske odnose, ki jih imamo, ki vsi vsebujejo eh, tudi klauzulo o neširjenju jedrskega orožja, uporabili kot sredstvo pritiska, zlasti tudi kar zadeva Izrael? Eh, Izpostavljeno je že bilo, da ne, pri državah ne moremo začeti z pogodbo. E, Spominjate se morda razprav pri zadnji konferenci o neširjenju uh, jedrskega orožja oziroma o pogodbi. Uh, in zato kratko vprašanje, ali klauzul v trgovinskih uh, sporazumih ne bi mogli bolj uh, eksplicitno uporabljati in uh, na ta način doseči korak naprej? Hvala lepa, predsednik. Tudi sam bi rad pozdravil današnja gosta. Prej sem bil izvoljen tudi kot namestnik predsednika organizacije županov za svetovni mir. Sam sem obiskal Japonsko, obe mesti, videl sem grozote. In resnično se zgrozim, ko vidim, kakšno je trenutno stanje, kakšne zmogljivosti imamo na tem področju v svetu in grozljivo je to, da številne države še vedno niso podpisale te pogodbe. Tako da mene bolj zanima, kaj lahko mi kot Evropski parlament še storimo za to, da bi vam pomagali pri delu, ki ga upravljate. Prihajam z indijske podceline, moje korenine izvirajo od tam kar zadeva jedrska žarišča, spor med Indijo in Pakistanom je zagotovo zelo problematičen z tega vidika. Pa tudi, če si pogledamo bližnji vzhod, od 90-ih let si prizadevamo za to, da bi celotni bližnji vzhod bil brez jedrskega orožja. Kar nekaj korakov je bilo storjenih do sedaj, dosežen je tudi sporazum z Iranom. Je pa tu tudi vprašanje Izraela. Mnogi menijo, da ima Izrael nekje 100 jedrskih bomb kako lahko delamo v smeri širše mirovne perspektive. Yes, Zelo na kratko. Ali lahko uporabimo instrumente, tudi trgovinske sporazume, za to, da vršimo več pritiska? če si pogledate teh preostalih osem držav iz priloge dve. Verjetno bi sprožili obsežno politično razpravo, če bi to storili ZDA, Kitajska, Iran, Severna Koreja, Indija, Pakistan in Egipt so države iz priloge dve. Pri vsaki imamo kakšen instrument, ki nam omogoča, da izvajamo pritisk, je pa tu vprašanje politične izbire, ali bomo ta instrument uporabili ali ne in v kakšen namen z veseljem se lotim te razprave, vendar se zavedam, da bi vse skupaj imelo določene posledice za gospodarske, trgovinske odnose, predvsem pa za samo geopolitično. Včeraj zvečer smo in na plenarnem zasedanju opravljali razpravo, kjer je bilo članov manj, kot jih je danes. Ne želim sicer podcenjevati AFET, ampak sama rada delam v kontekstu odborov, zato ker je pogovor kot tak veliko boljši v takšnem kontekstu. Sem je pa všeč tudi plenarna zasedanja, no, ampak malo se oddaljujem od teme. Par točk bi rada podarila, ki ste jih tudi sami izpostavili. Zakaj je to delo tako pomembno, zakaj Evropska unija podpira CTBT tudi s proračunskimi sredstvi, s tolikšnimi proračunskimi sredstvi? Zato, ker je to pomembno samo po sebi, pomembno pa je to tudi z vidika širše agende. Kar zadeva širšo agendo, ta se nanaša na razroževanje, jedrsko varnost, na neširjenje jedrskega orožja to je ključna agenda tudi v kontekstu evropske zunanje in varnostne politike. Je pa to tudi del širše agende, ko skušamo oblikovati regionalne sisteme za sodelovanje posod po svetu. Evropejci imamo izkušnje s tem. Za enkrat pa to še ni izkušnja, ki bi prevladovala v drugih delih sveta. Za enkrat, kot rečeno. In upam, da bo to eden od elementov, ki bi lahko poenostavil oblikovanje boljšega sodelovanja in spodbudil boljše razumevanje v drugih delih sveta, tudi med Indijo in Pakistanom in na Bližnjem vzhodu. Vrednost dela, ki ga opravljate, ki ga opravljamo in ki ga vi konkretno opravljate ob naši podpori in pomoči, je zagotovo pomembno, ima pa širšo politično vrednost in zajema širšo politično perspektivo. Mislim, da bi to res morali bolj podariti. Hvala lepa, gospod predsednik. Mogherina je, gospa Mogherini je omenila trgovino, sam prihajam iz Burkine Faso. Z menoj, z noj oziroma z našo državo nimate tolikšnih trgovinskih odnosov, tako da bom sam drugače predstavil morebiten konstruktivni pritisk. Če omenim Angolo. Angola je ena od zadnjih držav, ki so ratificirale CDBT. Ko se pogovarjate z njimi, naprimer so se pogajali o nestalnem sedežu v varnostnem svetu. Imajo nekaj konstruktivnega pritiska, naprimer na podlagi vprašanja, ali ste storili to, ono, ali ste podpisali dodaten protokol, ali ste podpisali CTBT. S takšnim pritiskom lahko države, kot so Angola in druge države, na nek način prisilimo, da se mednarodnim organizacijam pridružijo z očiščeno zgodovino. Ali lahko isti pritisk izvajamo tudi drugot, ne vem. Trenutno se pogovarjamo tudi o pristopu Indije k um, skupini držav, ki zagotavljajo jedrsko orožje. Zakaj ne bi v tem kontekstu omenili tudi CTBT? To so v naprimer to vrstnih primerih lahko blažja orodja, s katerimi lahko podpremo Indijo, Pakistan in druge, da se pridružijo naprimer preomenjeni skupini. Evropska unija je pomemben forum, ki nam nudi podporo in če vi storite nekaj s tem v zvezi, je to veliko pomoč. Če ribič sedi med tem, ko se ribe med seboj prepirajo, je njegovo delo enostavno, enostavno ulovi jih. Upam, da bomo našli rešitev za to, da bi čim hitreje ratificirali CTBT in bi ta stopil veljavo. Omenil sem Indijo in Pakistan, ampak isto velja za Indijo, Egipt in Iran. Gospa Mogherini je preomenila skupno ratifikacijo. Ljudje pravijo, da skupna ratifikacija ni možna, ampak to ne drži vse je možno v E3 plus 3 razpravah o Iranu ste to dosegli, dolgo časa je trajalo, ampak nekaj ste dosegli. Gospa Mogherini, sami ste to izpostavili in s tem bi morali nadaljevati. Kaj lahko še storimo za CTBT? Storite to, kar ste storili pri Iranu. Lahko kako se združi ljudi za isto mizo, ni vedno enostavno, ampak preko teh težkih vprašanj lahko dosežemo boljše rezultate. 20 let je minilo, zato je skrajni čas, da storimo nekaj za to, da sedemo za isto mizo, da se soočimo z težavno realnostjo. Ta pa je, da ne moremo toliko časa, toliko vlagati v pomembno vprašanje, kot je CTBT in potem dopustilo, da vse skupaj propade, zato ker so ljudje utrujeni. Zakaj bi popuščali, če še ne vidimo, oziroma glede na to, da ne vidimo neke lučke na obzorju. Slišali smo tudi, da bi bilo smiselno obravnavati to vprašanje na plenarnem zasedanju. Gospa Mogherini je rekla, da jih je bilo včeraj na plenarki manj, kot vas je danes v dvorani. Vseeno pa je plenarno zasedanje tista višja raven, kjer bi obravnava takšnega vprašanja mednarodni skupnosti jasno pokazala, da Evropska unija posveča pozornost tem vprašanju. To vprašanje mora postati relevantno in zaradi tega se vam tudi ne morem dovolj zahvaliti za vse, kar ste storili, za priložnost, ki ste nam jo dali. Hvala, da gostite oba z visoko predstavnico in da se pogovarjate o teh vprašanjih. Tisti, ki finančno prispevajo, bi morali seveda razmišljati tudi o teh vprašanjih. Bolj se vam res ne bi mogel zahvaliti. Kaj lahko še storite, morda v kontekstu NATO, tu bi se dalo še kaj postoriti, V Ljubljani je bila organizirana varnostna konferenca, tja so me povabili kot ključnega govornika, govoril sem o CTBT-ju. V NATO jih mnogo ni slišalo, sploh za CTBT. Tako da lahko CTBT spravimo v nekatere NATO-ve resolucije. Evropska unija bi tu lahko storila več. Več evropskih držav je v kontekstu NATO kot drugih. Če se boste zauzemali za to, da bi. CTBT vključili kakšno resolucijo, če bi konstruktivno pritisnili na teh preostalih osem držav, bi dosegli veliko. Naš cilj je, da pogodba začne veljati. Že 20 let se s tem ukvarjamo. Je pa pot do tega cilja prav tako pomembna kot cilj sam. Na cilj čakamo že zelo dolgo in ta pot je za vse nas neke vrste priložnost, zato bi morali ceniti in biti hvaležni za to priložnost, ki bo privedla slejko prej tudi do začetka veljavnosti CTBT-ja. Hvala. Hvala lepa, želimo vam veliko uspeha in sreče pri delu. Mi vas bomo podpirali, če našo podporo potrebujete. O tem se bomo še nadalje pogovarjali tudi z kolegi iz nacionalnih parlamentov, zato da se ta točka ponovno uveljavi na dnevnih redih. Še ena točka je ostala na dnevnem redu, tako da prosim, da ostanete v dvorani. Gospe in gospodje, še eno točko imamo na dnevnem redu. Kot sem že prej napovedal, imamo danes gosta, eh, zakonca Junus iz Azerbajdžana. Eh, poleg tega je tu tudi njuna pogumna hči, ki nas je vedno mučila, da naj naredimo kaj več, kot eh, počnemo in pri tem je bila tudi zelo uspešna. In to je pač kot, povsem tako, kot se spodobi za hčero, ko gre za njene starše. Eh, In zato bi bilo morda prav, da dobi priložnost, da nam eh, spregovori nekaj besed o situaciji v državi, tako da lahko potem se vsi vrnemo k svojim ostalim obveznostim.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 So Mrs. Yunus has the floor. Gospa Junus ima besedo, izvolite. Najlepša hvala. No, pravzaprav je kar naporno eh, toliko krat govoriti v Evropskem parlamentu, sem kar pred, pod stresom, tako da upam, da mi oprostite. Eh, No, verjetno ni primerljivo z azerbajdžanskim zaporom, ampak najprej naj se vsem lepo zahvalim. Hvala za uh, širokogrudno podporo, ki ste jo nudili meni, mojemu možu in vsem kolegom in kolegicam, ki so še vedno v zaporu zaradi zajtiranja, ki ga poznamo v Azerbajdžanu. Uh, Najlepša hvala predsedniku Šulcu, gospodu Bloku, Kati Piri, gospe Lunaček. Najlepša hvala. Brez vaše podpore eh, nam res ni kazalo, da bi se kdaj vrnili na svobodo in eh, živeli s svojimi družinami. Med sojenjem pravzaprav si nisem niti ni predstavljala, da bom kdaj zopet na prostosti. Eh, Želela bi vam pojasniti nekaj stvari o trenutnem eh, stanju v Azerbajdžanu, kajti v Evropi mislim, da res ne razumete, kakšne države eh, ležijo ob eh, jugu Kaukaza. Eh, Mi smo začeli z bojem za človekove pravice že v sovjetskih časih in ne moram primerjati situacije v sovjetski zvezi. Tam smo imeli eh, velike mednarodne zapore, o katerih so na voljo vse informacije. Zdaj v Azerbajdžanu pa so zapori nacionalni in majhni. Eh, Sovjetska jun, eh, zveza je bila eh, kraljestvo zla, Azerbajdžan pa je danes član OVSE, Sveta Evrope, imamo odličen program v vzhodnem partnerstvu, v sosedski politiki in nekateri izmed vaših kolegov so rekli, da ni mogoče primerjati Azerbajdžana in Sovjetske zveze, ampak jaz ne govorim o Stalinovih časih, govorim o časih Rešnjeva in Gorbačova. Ampak moj mož Arif je bil prvič aretiran leta 1976. Eh, S prijatelji so namreč poskušali vzpostaviti alternativno organizacijo. Ampak eh, njegove eh, preiskave so pokazale, da eh, ni dobro, da za oblast, za njeno javno podobo, da retira koga pred oktobrskim, eh, oktobrsko obletnico. In eh, zdaj, ko je bil aretiran v Azerbajdžanu, je bil eh, zaprt na ministerstvu in ponovno so obudili ta primer iz leta 76 in mu povedali, da je sovražnik že leta 76 in da ga nadzorujejo. Eh, pretepli so ga, mučili so ga in zdaj ima zdravstvene težave, ker so ga mučili pri 60-ih v sodobnem Azerbajdžanu. Nas, naj inštitut za mir in demokracijo je bil uh, vzpostavljen leta 1994 kot nevladna organizacija v Azerbajdžanu. Tako smo namreč nadaljevali z našimi dejavnostmi. In glavna naša naloga je bila, da sestavimo seznam političnih zapornikov. Uh, preden je Azerbajdžan postal eh, član Sveta Evrope, je bilo na mojem seznamu 716 imen. Zahteva smo, da eh, Azerbajdžan, Armenija in Gruzija istočasno postanejo članice Sveta Evrope in sprejmejo skupne zaveze. Ampak eh, Želeli smo, da bi eh, imeli posebnega poročevalca v Svetu Evrope za razmere političnih zapornikov in eh, dobili smo eh, poročevalca iz Belgije, ki je deloval v imenu ministerske, ministerske skupščine, Pravil je preiskavo, napisal odlično resolucijo in večino 716 begun, eh, zapornikov so izpustili v dveh letih. Samo 17 ljudi z tega seznama je še vedno v zaporu zaradi eh, zločino zvesti. Leta 2010 eh, smo dobili novega poročevalca, eh, Kristofa eh, Štraserja, ki se je ponovno začel ukvarjati z razmerami političnih zapornikov. Eh, na seznamu je okrog 300 ljudi. Ni prejel niti vizuma, da bi kot pričevalec lahko obiskal Baku. Svet Evrope ni mogel storiti ničesar, kajti posebni pričevalec ni dobil vizuma, da bi lahko eh, prišel v Baku. Zelo tesno smo sodelovali z radom gospoda Štraserja, eh, mu predložili materijale o vseh primerjih političnih pozornikov in uh, Januarja 2013, ko je potekala razprava, je eh, bila sprejeta tudi resolucija, eh, ampak eh, je bila na glasovanju tudi resolucija, ampak ni dobila dovolj glasov. Svet Evrope ni podprl resolucije od političnih zapornikov. Tako da bi lahko rekli, da so predstavniki Sveta Evrope s tem dali zeleno luč eh, za eh, silovito zapiranje. To je bilo januarja, februarja pa se je vse skupaj začelo. Eh, vodja opozicije sta bila aretirana 4. februarja in začela se je represija. In do novembra je potem Azerbajdžan celo predsedoval ministr, torej skupščini ministrov v svetu Evrope. Uh, Eh, in še preden je bila ukinjena je opozicijska stranka, ki je bila eh, dokaj močna, združevala številne borce za človekove pravice in predstavnike eh, civilne družbe. Ampak nekdo izmed prijateljev mi je rekel, da sem kriva da eh, razumem, kaj se dogaja, da vem, kaj sledi, da moram zapustiti državo. Eh, hčerko sem potem odpeljala na nizozemsko, ampak eh, naš institut je bil zelo priljubljen v Azerbajdžanu. Prejela sem številna eh, pisma. Na eh, vojnicah je bilo napisano samo moje ime, brez naslova, brez eh, ulice. Eh, Eh, in prijela sem vso to pošto, ljudje so želeli najno podporo. In eh, naj pojasnim, da ne samo, aktiv, ne samo, da so aktivisti civilne družbe izvajali pritisk v Azerbajdžano, eh, oziroma, da nimajo nobene vloge v Azerbajdžanu, tudi normalni ljudje ne morejo prosto živeti. Pred leti je družina severnega dela Azerbajdžana poročala o tem, da ste bili ugrabljeni in uničrki stari 7 in 14 let. In imamo dokaze, da je vodja eh, policije v tem okrožju in njegov eh, namestnik, da sta organizirala eh, ugrabitev teh dveh deklic in da sta postali žrtev trgovine. Podali smo vse te informacije, Eh, krivca sta bila, sta bila aretirana in izkazalo se je, da je policija organizirala trgovanje z ljudmi v severnem delu Azerbajdžana. Eh, oba odgovorna sta bila zaprta, ampak vsi ostali policisti so ostali na svojih položajih in nadaljevali s trgovino. Eh, včeraj sem slišala, da je State Department objavil podatke o trgovini z ljudmi In eh, prav je, da je Azerbajdžan eh, sprejel akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi. Kdo je eh, odgovoren za izvajanje? Pristojni na notranjem ministerstvu. In ko smo dobili podatke, so te podatke izdali na ministrstvu za notranje zadeve. Torej, tisti, ki so izvali trgovino, so o tem poročali. Takrat so sprožili postopek proti meni, eh, čež da žalim eh, čast in dostojanstvo policije. Ko smo se potem eh, sestali, eh, so mi rekli, da sem nespametna in da bo, moja nasled, da, da bo naslednja žrtev trgovine moja hči. Eh, Leta 2009 sva potem šči odpeljala na nizozemsko, ampak nadaljevala sva z delom in leta 2011 je skupina državljanov prišla v uh, eh, najn urad in videla, da je bila uh, hiša povsem uničena. Zasta, ustava sicer ščiti zasebno lastnino, ampak več kot 60 tisoč uh, prebivalcev Bakuja je bilo eh, nezakonito izseljenih iz eh, stanovanj in hiš in eh, uničeni so bili, eh, uničene so bile te zgradbe, ker se je predsednik odločil zgraditi park sredi Bakuja. Eh, pripravila sem, napisala sem članek o eh, početju v zvezi z zasebno lastnino, ki je bil objavljen v New York Timesu in do tega rušenja je prišlo eh, brez opozoril, vključeni so bile knjižnice, eh, zgradba arhiva in eh, čeprav je sodišče sprejelo odločitev, da naj bi nam plačali očkodnino za to rušenje, ga nismo nikoli, je nismo nikoli dobili. Običajni državljani v Azerbajdžanu nimajo nobene možnosti zaščititi svoje družine, svoje otroke, svojih, svoje stanovanja in posledično Eh, nasilje ustvarja nasilje. Eh, živimo v državi, kjer 20 odstotkov zemlja okupira eh, Armenija, 80 odstotkov pa je v družina in res vodi državo kot družinsko podjetje. Po drugi strani pa živimo kot v srednjem veku, ker je celotna država razdeljena med oligarhe, ki so istočasno tudi ministri. Včeraj sem se srečala z nekaterimi vašimi kolegi in eh, slišala sem, da smo dosegli napredek, da se bo eh, Azerbajdžan izboljšal, da je manj političnih zapornikov, da so se razmere eh, izboljšale. No, morda so nekateri zaporniki izpustili, ampak novi ljudje prihajajo v. Eh, zapore. 148 političnih zapornikov je trenutno na mojem seznamu. Kaj torej lahko uh, storimo v teh razmerah? Mislim, da je pomembno zagotavljati uh, prave informacije o razmerah v državi. Uh, Human Rights Watch, Amnesty eh, International, OSE, vsi predstavljajo informacije o žrtvah zatiranja, ampak več pozornosti bi bila, morala biti deležna opozicija. Uh, Eh, in predstavniki civilne družbe. Veliko borcev za mir je v zaporih in ti ostajajo v zaporih samo zato, ker so kritizirali Alija. Eh, nobene razlike ni med aktivisti in njimi, ampak v našem muslimanskem eh, Azerbajdžanu je naš predsednik v govorih v Evropi in v ZDA eh, govoril o tem, kako je garant stabilnosti v državi in kako rešuje država pred islamskim terorizmom. Eh, pravzaprav pa je situacija ravno nasprotna. Aretiral, eh, mučil in ubil je številne. Eh, civilne borce, pravzaprav eh, prihaja do radikalizacije, ki v eh, državi poteka prav te dni. Eh, preverili smo, kakšne so razmere pri različnih eh, islamskih skupinah v državi. Moš je objavil vrsto knjig o tem in prihaja do nevarnega zatiranja miroljubnih eh, vernikov v, na Kaukazu. Eh, Spominjam se po pacu Sovjetske zveze, ko sem govorila o razmerah v Azerbajdžanu, so strokovnjaki iz Evrope rekli, da potrebujemo prehodno obdobje. Naj se vzamemo za primer Egipt in Mubaraka, Asada in Sirijo. Pri njih so se razmere postopoma izboljšale, eh, približali so se demokraciji eh, in rekli so, da se bo Azerbajdžan odvijal na, e, torej, razvijal v enako smer. No, e, sledimo, kaj se dogaja z Asadom, ampak ne želimo si e, nove Sirije v Azerbajdžanu. Ampak zapomnite si, da bo do naslednje take revolucije prišlo v eni od muslimanskih nekdanjih sovjetskih držav, Azerbajdžan, Uzbekistan. Uh, uh, uh, uh, Kdo je bil uh, vključen v napade 28. junija? Uh, Čečeni, Dagestanci in Uzbeki. Nasilje ustvarja nasilje in diktatori kot je Alijev ne dajo nobene možnosti uh, miroljubnim ver, vernikom, ne dajo možnosti za razvoj člo, civilne družbe, ne dajo možnosti za uh, napredek. Uh, Evropa ima zdaj težave zaradi številnih priseljencev iz arabskega sveta. Če ne bo odziva, če ne bo možnosti za uh, mir, miroljuben napredek v uh, naših državah, bodo sledili tudi priseljenci iz naših držav. Najlepša hvala za vaš čas, hvala za vašo podporo. Zelo pomembno je, da Evropa podpira uh, vse politične zapornike, ne glede na njihovo nacionalnost in veroizpoved, naj gre za jude, muslimane, kristijane. Vsi morajo biti na naših seznamih političnih zapornikov. Še nekaj o Karabahu. Zakaj nam ni uspelo doseči mira v Karabahu? Eh, tu ima seveda veliko vlogo Rusija, ki pošilja orožje Armeniji, Azerbajdžanu, ampak eh, potrebna je dobra volja za miroljubno rešitev. Vendar pa vsak diktator potrebuje znanjega sovražnika, potrebuje znanjega pa tudi notranjega sovražnega. Eh, pred vojno, v aprilu so ljudje v Azerbajdžanu zahtevali mir. Ne, niso zahtevali miru, ampak uh, hrano. Ampak po uh, štiridnevni resoluciji, uh, štiridnevni revoluciji so se slogani spremenili. Uh, Pred eh, temi dogodki je mednarodna skupnost zahtevala demokratizacijo in osvoboditev političnih zapornikov. Med to vojno in kasneje pa so vsi zahtevali premirje. Kdo torej je zmagal? Eh, Ahamalis je zmagal v tej štiridnevni vojni. Leta 2010 smo v Azerbajdžanu vzpostavili prvo in edino skupno azerbajdžansko-armensko spletno stran. To je bila edina možnost za javni dialog. In veliko mladih je želelo sodelovati v tem uh, dialogu, ampak obtožili so nas, da smo armenski vohuni. Veste, kako odraščajo nove generacije v naši državi. Uh, Eh, med Armenci eh, pravijo, da so eh, Turki in Azerbajdžanci sovražniki. Mi smo analizirali učbenike za otroke in učijo jih, kdo je bil kriv, da so se muslimani razdelili na site in šinite v, v, v 8. stoletju. Armenci in ta spor eh, se ne bo končal. Tisti, ki poskušajo doseči miroljubno rešitev, pa končajo v zaporu kot armenski vohuni. Eh, Novinari, zagovorniki človekovih pravic, eh, miroljubni verniki, judi, kristijani, Eh, muslimani, vsi skupaj se moramo zaprstaviti nasilju, diktaturi, eh, despotizmu eh, za mir in za demokracijo, za vašo in našo svobodo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Junus. Gospod Junus, hvala hčerki, hvala za predstavitev lahko ste prepričani, da ne bomo pozabili na Azerbajdžan, da ne bomo pozabili na človekove pravice v tej državi, da se bomo še naprej eh, udejanjali na tem področju in tudi vprašanja, ki ste jih izpostavili, eh, kar zadeva eh, situacijo med Armenijo in Azerbajdžanom. Eh, tu mislim, da mora Evropska unija odigrati močno vlogo, kajti take razmere ne koristijo nikomu, niti Armeniji, niti Azerbajdžanu. Tako da mislim, da moramo trdo delati v smeri kompromisa, tudi v interesu ljudi v regiji. sam eh, prihajam iz razdeljene države, vem, kaj v praksi take delitve pomenijo eh, znotraj družine. In včasih imam občutek pri štiridnevni vojni, ki se je zgodila, eh, da. Je potem eh, bila res potrebna uh, intervencija gasilcev in tu imamo v mislih uh, Rusijo. Uh, hvala za um, obisk, hvala za pripravljeno za nadaljne sodelovanje. Uh, zdaj kot prebivalca Evropske unije uh, imata tu proste roke. Še enkrat hvala nizozemskim oblastem, da so tako hitro in tako nebirokratsko uh, Eh, zagotovili eh, azil oziroma se odzvali na prošno za azil, to ni vedno tako. In eh, še naprej vam želim vse najboljše za prihodnost in upam, da boste kdaj v boljših razmerah se v boljših pogojih lahko vrnili v svojo državo, ko bo tam vladala varnost in svoboda mišljenja. Najlepša hvala.